Sedaj imamo na dnevnem redu poročilo gospoda grofa Alek Aleksandra grafla Lambsdorfa. Gre za poročilo o usklajevanju postopkov za odajo javnih naročil. Izvolite besedo. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, 13 misij EU imamo v tem trenutku, s katerimi skušamo spodbuditi mir. Devetih je že zaključenih. Pri veliko teh misijah uporabljamo tudi oborožene sile, tudi policijske sile državčanic in sicer v težavnih okoliščinah. Vsi pa vemo, da bomo imeli še več kriznih žarišč in da bo evropski prispevek rasel in se ne zmanjševal. In zato tudi vemo, da evropejci običajno ali veliko krat nismo sposobni izvesti operacij tako, kot bi jih morali. Torej, nismo optimalno opremljeni nismo medoperabilni in tudi nismo strateško dovolj podkovani. To moramo doseči, kajti to smo dolžni policistom in vojakom po svetu. Od tega pa smo daleč oddaljeni. Eden od razlogov je tudi razdrobljen trg. 27 držav članic ima 89 različnih raziskovalnih programov, ki se časih podvajajo ZDA, ima samo 29 takšnih. Veliko premalo je sodelovanja med državami članicami pri razvoju proizvodov. Tako imenovani zgodovinski dobavitelji so privilegirani, pa čeprav so včasih kakšni boljši na evropskem trgu dobavljamo javna naročila za obrambo za 91 milijard evrov vsako leto. Samo 2 odstotka je v Nemčiji takšne opreme objavljene, takšnih naročil objavljenih javno. In tako ne bomo dosegli napredka, tako ne dobimo najboljše opreme za naše vojake in izgubljamo tudi denar. Vedno draže pa so tudi visokokakovostne storitve na področju obrambe. In zato je tukaj jasno, zakaj gre. Ne gre za to, da moramo več denarja nameniti javnim naročilom, temveč gre za to, da bi to bolj pametno uporabili. To smo dolžni našim davkoplačevalcem. Naš parlament je leta 2005 pozval komisijo, da izdela direktivo na to temo. To je tudi storila in zame kot poročevalca je bilo pomembno, da je predsednik Sarkozy, kar se težiš francoskega predsedstva tiče, omenil tudi javna naročila na področju obrambe. In tudi svetim komisijam sta šla v isto smer. V prvi obravnavi smo sedaj dosegli soglasje in to je znak te politične volje. Jutri upam, da bomo podali podlago za skupni evropski okvir, za odprtje trga, za več konkurenčnosti in odprtosti pri nabavi vojaške opreme. Vse skupaj pa moramo gledati v kontekstu. Decembra smo že sprejeli uspešno direktivo komisije o pretoku vojaških proizvodov znotraj skupnosti. Vendar pa sedaj potrebujemo tudi to direktivo, obe sta potrebni. In zato je naše glasovanje jutri tako pomembno. Sicer ne bomo dosegli revolucije na trgu čez noč, to je jasno, vendar pa to je pomemben korak naprej in tako lahko izboljšamo evropsko varnostno in obramno politiko na odločilen način. Rad bi se zahvalil se vrate Šedršet, Gizeli Kalmbach za zelo pošteno, včasih kritično, vendar pa vedno konstruktivno sodelovanje. Prav tako se zahvaljujem svetu in komisiji. Za vse udeležene pa mislim, da velja, da politična volja, pripravljenost na kompromise in profesionalnost so tista prava mešanica. Skupaj lahko konstruktivno naredimo vse za naše državljane. To smo dolžni državljanom in upajmo, da bomo to dosegli in da bomo jutri sprejeli ta svežen. Mislim pa, da bi morali to razpravo voditi v Bruslju in ne v Strasboru. Hvala lepa, sedaj pa ima besedo komisar McCreevy. Najprej hvala lepa, Kot slišite, sem se nekoliko prehladil. Tukaj govorimo o besedilu, ki ga je komisija uložila leta 2007 kot del tako imenovanega obramnega svežnja. Ta predlog predstavlja velik korak naprej k vzpostavitvi skupnega evropskega obramnega trga, kar je samo po sebi pomemben prispevek k evropski varnosti in obramni politiki. Z drugimi besedami, ta direktiva je izrednega pomena kajti krepi evropske varnostne zmogljivosti, skrbi, da je evropska poraba bolj učinkovita. Proces pogajanj je predstavljal tesno sodelovanje med svetom, parlamentom in komisijo. Toplo se zahvaljujem poročevalcu gospodu Lambsdorfu za njegovo konstruktivno delo, tako da je prišlo do soglasja v prvem branju. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v Sencu za njihovo konstruktivno sodelovanje. Čestitke tudi francoskemu predsedstvu skupaj slovenskim za to, kako, so, kako sta obe predsedstvi uspeli spodbujati pogajanja v svetu. In hvala lepa češkemu predsedstvu za to, da je finaliziralo ta dosje. Ta direktiva je sedaj narejena po meri za naročanje na področju obrambe in sedaj bodo dejansko lahko pristojni organi spogajali pogodbe, ki so pogosto zelo zapletene in občutljive. Na ta način bodo lahko ustrezno zaščitene tudi občutljive informacije, zagotovljena pa bo tudi varnost oskrbe. Na ta način bodo države članice lahko uporabljale te pogodbe za večino naročil na področju obrambe. Nova direktiva bo veljala tudi za občutljive nabave na področju nevojaških sredstev. Na ta način bomo zagotovili ustrezno okolje. Vidimo namreč, da se zelo pogosto meja med vojaškim in nevojaškim, med notranjo in zunanjo varnostjo zamegljuje. Naj omenim recimo opremo za policijo, ki je včasih podobna opremi, ki jo uporabljajo v obrambi in zato je včasih nujno, da veljajo enaka ali podobna pravila. Nova direktiva bo prinesla mnoge prednosti in države članice bodo lahko uporabile izjeme iz člena 296 Evropske pogodbe. Na ta način bomo ustvarili tudi notranji trg na področju obrambne opreme podjetja bodo lahko se prijavljala na razpise tudi v drugih državah veliko enostavneje. Prav tako bo omogočeno izkoristiti gospodarstva obsega in zniževati cene. Na ta način bomo dosegli večjo odprtost trgov v korist vseh industrijskih panog. Tako bomo dobili tudi ve več za naš denar, dobili bomo več za davkoplačevalski denar in boljšo učinkovitost. Zato bi se rad še enkrat zahvalil in vam čestital, gospod Lambstorp, za to. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa v imenu Evropske ljudske stranke besedo dobi gospa Sederšild. Hvala lepa, gospod predsedujoči. evropskega trga za obramno opremo ni mogoče ustvariti čez noč. Naj povem, da sem odlično sodelovala s poročevalcem, pa tudi svetom in komisijo. Naredili smo prvi zelo pomemben korak. Obramna sredstva so del enotnega trga, vendar pa moramo poskrbeti tudi za to, da bomo v Evropi na tem področju izboljšali konkurenčnost. Francoska vlada je na tem področju delala zelo konstruktivno, predvsem pa mislim, da je bil gospod Lambstov tisti, ki je dal največji prispevek. Zahvaljujem se tudi obramni industriji, ki je sodelovala zelo konstruktivno in nam zagotavljala potrebne informacije. Mnoge elemente iz direktive o naročeno iz leta 2004 najdemo tudi v tem poročilu. Spoštovali smo tudi nacionalne varnostne interese in Poleg tega smo vključili nekatere določbe, ki zagotavljajo varnost informacij in varnost oskrbe. Prav tako smo omogočili uporabo in ne zlorabe 296. člena. To bi morala industrija pozdraviti. Namreč industrija bo lahko še vedno pomagala razvijati najboljše prakse. Parlament veseli, da je svet sprijel nekatera naša vprašanja, zlasti kar zadeva prak in tudi kar zadeva transparentnost. Zato se mi zdi, da je to samo en primer naše uspešnosti. Osebno me zelo veseli, da smo uspeli poiskati odgovore na najbolj kontroverzna vprašanja s pomočjo že obstoječe zakonodaje. Če bo parlament podprl to poročilo z veliko večino, potem se mi zdi, da bomo naredili zelo pomemben in logičen korak naprej. Hvala lepa vsem kolegom in akterjem, ki so sodelovali za zelo konstruktiven akt, ki, ga, sprije, ki ga bomo sprijeli. Hvala lepa v imenu socialdemokratov. Dobi besedo gospa Weiler. Pisa, Gospod predsedujoči, drage kolegice, drage kolegi, ob novem letu smo lahko prebrali eh, nekaj pomembnih naslovov. Svet se oborožuje, posel za orožjem cveti, oborožitvena industrija brez konkurence draga, korupcijske afere v Nemčiji in tudi v drugih državah Evropske unije. Eh, za nas, socialdemokrate, je popolnoma jasno. Eh, ta način eh, oboroževanja in tudi lese fera zoper korupcijo odklanjamo in s tem eh, smo sjedini tudi z nacionalnimi poslanci. Cili tega svežnja zakonov, te dve direktivi, transfer in oddaja naročil, skratka to, o čemer se pogovarjamo danes, bosta prav gotovo zagotovili, da ne bo šlo samo za konkurenčnost, Eh, ampak eh, da bo tudi eh, ustavljeno razsipavanje denarja davkoplačevalcev pri nabavi orožja in da se bo preprečila korupcija. To je že razlog dovolj, zakaj se bodo socialdemokrati strinjali z rezultatom. Obstajal bo evropski okvir za naročila, več bo sodelovanja med državami članicami, Eh, skratka ne bo nepotrebnega podvajanja, eh, nobenega natezanja eh, strani obrožitvenih koncernov, nasploh bo več konkurenčnosti in menj izjem po členu 296. Za nas poslance je bilo zelo pomembno in mislim, da lahko govorim za vse poslanske skupine, da direktivo, ki jo je pripravil kolega Foto, eh, vključimo. Eh, to pri svetu ni bilo tako zelo samoomevno, za nas je bilo pomembno, da bodo za korupcijo predvidene sankcije vse do eh, razpustitve pogodb. Skratka, mislim, da je to nekaj novega, zato do sedaj razvajeno branžo. Za nas pa je bilo tudi pomembno, Eh, da eh, bodo rezultati spremljivi za vseh 27 držav članic. Celo v tistih eh, primerjih, ko ima samo 6 do 7 držav članic lastno produkcijo in jih samo nekaj sodeluje v trgovini. Celo takrat je pomembno, da združimo 27 držav. To se je posrečilo. Nisem prepričana, ali bo vse dejansko tudi tako delovalo, kot smo si to zamislili. Zato smo vključili Eh, tudi možnost parlamentarne kontrole. Mi želimo biti informirani ne samo avtomatično eh, strani komisije, ampak eh, želimo biti informirani o rezultatih, o realizaciji tega svežnja zakonodaje teh direktiv. In če bomo v prihodnje imeli še močnejši evropski skupni trg, Eh, potem eh, bo to tudi več kompetenc, tako kot je to načrtoval Sarkozy. Eh, če se bo to zgodilo, potem mora Evropski parlament kot izvoljena institucija v Evropi igrati svojo vlogo v smislu prave kontrole, tako kot se to odvija v nacionalnih parlamentih, v Evropskem parlamentu še ne, ampak to je naloga prihodnosti. Mi v Nemčiji eh, smo pravzaprav opečen otrok, kar zadeva eh, povečane cene eh, in sicer imamo Eurofighterja, enega najdražjih, predragih projektov in prepričana sem, da ima vsaka država članica podobne izkušnje. Za zaključek ne bom reka, da se želim zahvaliti. Ampak želim povedati naslednje. Sodelovanje je bilo zelo dobro, rezultati so zlasti smiselni, vendar pa čisto odkrito povem, parlamentarni postopek je bil neznosen. Kompromisi z eh, svetom in komisijo o prvem branju niso parlamentarno delo in iz tega razloga ta sistem, eh, ta postopek lahko pomeni samo absolutno izjemo za prihodne in pri tem svežnju zakonov tak postopek pravzaprav ni bil potreben, te, to je potrebno upoštevati in takoj po volitvah je treba eh, prekiniti ta način postopkov, ki niso del parlamentarnega dela. Hvala. Eh, poslanec Busoj za dve minuti. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi. Najprej mi dovolite, da čestitam kolegu Lambsdorfu za izvrstno poročilo. Vem, da se je zelo zauzel in svoje delo opravil zelo temeljito. Zdi se mi zelo pomembno, da ustvarimo skupen trg na področju obrambe in ustvarimo pogoje, ki omogočajo nadaljni razvoj skupne evropske varnostne in obrambne politike. Pozdravljam tudi to, da načela pogodbe, transparentnost, nediskriminacija sedaj veljajo tudi za področje obrambe in varnosti. S tem bomo izboljšali tudi porabo na področju obrambe. Predlog komisije in poročilo gospoda Lambsdorfa vzpostavljata sklop predpisov glede naročene na področju obrambe in varnosti, kar bo omogočilo ustrezno delovanje skupnega trga orožja spomnil bi na dve točki, ki sta pomembni tako za naročnike kot tudi za ponudnike. Omenil bi rad informacije o ponudnikih in podizvajalcih. To so informacije, ki jih dobi naročnik. In tu so potem tudi še zaveze, ki jih morajo dati ponudniki in zagotoviti varnost oskrbe. Poleg tega imamo tukaj tudi revizijski postopek, ki omogoča pošten postopek in nediskriminacijo. Države članice morajo seveda poskrbeti tudi za svoje varnostne interese. In pomembno je, da smo ohranili derogacije, kar zadeva razkrivanje informacij, zlasti, ko so na kocki varnostni interesi posamezne države. Zelo pomembno za nas je, da imamo skupni trg na področju obrambe. Istočasno pa, ko govorimo o tem vprašanju, o skupnem evropskem obramnem trgu, ali pa morda bomo govorili v prihodnje o pomembnejših vprašanjih, kot so kompenzacije, moramo upoštevati strateški interes in konkretno situacijo vsake posamezne države članice. Hvala lepa, sedaj pa gospod Janovski eno minuto. Pani komisarju. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovani kolegi, gospod Lambsdorf je opravil izvrstno delo. Zadeve, ki se tičejo javnih sredstev, so vedno razburjale javnost, še posebej, ko gre za opremo za vojsko. Tukaj govorimo o tem, da je treba izbrati take ponudnike, ki ponujajo ne samo najcenejše rešitve, pač pa optimalne rešitve. Spomniti se moramo recimo tudi na kakovost materijalov in opravljenega dela. Potem so tukaj še vprašanja, kot so zaupnost ali celo tajnost v nekaterih kritičnih primerjih. Lepo prosim, da ne pozabite tudi na kompenzacije in na posredovanje informacij. Zdi se mi, da stališče, ki ga najdemo v osnutku direktive, je dobro in da bo pripeljalo do poenotenja javnega naročanja na področju obrambe. Kalem. Hvala lepa, sedaj pa gospa Kalembach. Hvala gospod predsedujoči, hvala poročevalcu za dobro sodelovanje. Eh, ob vsej upravičeni kritiki postopka pri prvem branju je to sodelovanje vendarle bilo predpogoj za to, da je pri trilogu glas parlamenta bil tudi zelo jasno izražen in poslušan. Eh, danes eh, sklepamo o kompromisu, o eh, dobrini, ki je do sedaj bila omejena na malo števile države članice. In za mene je bila dokaj zanimiva izkušnja, Eh, da so zagovorniki čistega nauka o konkurenci in skupnem eh, trgu eh, kar naenkrat odprli vse registre zaradi tega, da bi še naprej lahko izkoristili nacionalne mehanizme. To se ni posrečilo in to je dobro tako. Zakaj? Kaj ti več konkurenčnosti v trgovanju z oborožitvenimi dobrinami, Eh, bo eh, v prihodnje eh, lahko svobojeno diktata cen in obstaja tudi možnost, da bodo za to porabljena javna sredstva, porabljena bolj učinkovito in tudi v manjšem obsegu. In enako velja tudi za zmanjšanje korupcije. Mislim, da smo to kratko malo dolžni državljanom. Prav tako je jasno, Eh, da zdaj eh, veljajo jasni razpisni pogoji, ki prispevajo k večji transparentnosti pri oddaji naročil in eh, ki tudi srednjim in malim podjetjem dajajo realno možnost vstopa na trg. In zato, ker je bilo reduciranih zelo veliko vrzeli izogibanju, je in ker so se čeprav pravno prepovedani, ampak v praksi eh, izvajani posli dogajali, eh, bo s to direktivo preprečeno tudi to. In ne nazadnje je mogoče uporabiti tudi pravna sredstva. Lahko bi si predstavljala, eh, da bo še več evropeizacije, da bodo pražne vrednosti zreducirane, da bo še več transparence, vendar pa ne glede na vse to, to pomeni zelo velik menik v pravo smer. Hvala. E, poslanec Pfliger za eno minuto. Ja, hvala lepa. E, ta direktiva je del obramnega e, paketa, to je strategija za močnejšo konkurenčnost evropske obrožitvene industrije. Gre za smernico prostega trga, tudi za orožje. Orožje je namenjeno ubijanju in vodenju von. Cilj direktive je zagotavljanje večje učinkovitosti in konkurenčnosti obrožitvene industrije. Kolega Svoboda je pri zadnji Eh, debati eh, rekel, potrebni so boljši štartni pogoji za evropsko oborožitveno industrijo s pričo konkurence zlasti iz Združenih držav Amerike. Leta 2005 eh, so države Evropske unije prvič postale v svetu največji izvoznik oborožitvene industrije. In sicer tudi glavni uvoznik pa so države daljnega vzhoda. Eh, naš cilj pa eh, ne sme biti učinkovitejša obrožitvena industrija, ampak razorožitev. Zato nimamo nikakršne direktive eh, k učinkovitosti obrožitvene industrije, pa mislim, da sodi to in zelo jasno je, zakaj tukaj gre. Hvala, poslanec Švab. Eh, gospod predsedojoči, kolegice in kolegi, tudi z moje strani predvsem še hvala eh, poročevalcu iz odbora za skupni trg. Eh, zahvaljujem pa se tudi za delo v odboru za obramne dejavnosti in seveda pa tudi poročevalcu gospodu Lamsdorfu. Eh, danes ne govorimo o eh, izvozu orožja v države izven skupnega trga, ampak se posvetujemo izključno o vprašanju, kako urediti promet in prodajo orožja na Evropskem skupnem trgu v 27 državah članicah Evropske unije in sicer na bolj učinkovit in stroškovno boljši način. In da eh, parlament tu podaja enotno stališče, to lahko samo pozdravimo, kajti državljanke in državljani Eh, bodo doživeli bistvene prihranke na trgu 70 milijard in na ta način eh, bodo lahko dobili splačano mirovno dividendo. Eh, to delo in nekoliko pravzaprav deluje razočarajoče, da je svet tako skromno zaseden. Vse to se je dogajalo ob vodenju zelo težavne razprave v preteklosti socialdemokratska stran je že omenila težave v trilogu, s tem se seveda strinjam, ampak ne glede na to, mislim, da danes postavljamo menik v evropski obramni politiki. E, toliko bolj sem žalosten e, zaradi tega, ker je e, samo um, malo število uh, kolegov bilo pripravljenih uh, biti danes uh, tukaj, ampak uh, upam, da bo to pomenilo mejnik uh, v sodelovanju na področju obrambe in skupne zunanje in varnostne politike, kajti v načelu velja to, kar mi sami zahtevamo v naših državah in da to velja tudi v vseh drugih državah. To je zelo velika zahteva glede zaupanja, ki Eh, in to so države članice pripravljene dati. Zato se izredno zahvaljujem. Zahvaljujem pa se tudi komisiji, eh, ki si je zelo prizadevana za eh, to direktivo, ki je pravzaprav poskušala premostiti odpore držav članic, ki je konstruktivno sodelovala s parlamentom skozi goščavo prava o oddaji naročil. Omenjene so bile že izboljšave na tem področju, zato tega ne bi želel ponavljati. Z drugim delom paketa pa um, dejansko ustvarjamo eh, pomembno prelomnico in to krepi tudi avtonomno sposobnost reagiranja Evropske unije v mednarodnih krizah. Eh, to je delo, eh, ki se mu je še posebej zapisal kolega von Vogel. Govora je bilo o avtonomni operaciji EU v Afriki za irskim generalom, za polskim namestnikom, za Eh, članic eh, različnih držav članic. Vse to eh, kaže, kaj je treba postoriti na tem področju in po tej poti moramo iti naprej. Hvala lepa. Hvala, poslanec Hase Ferreira, za dve minuti. En primer lugar, ker je sodaro hlato. Eh, gospod predsedujoči, in sicer se zahvaljujem poročevalcu Aleksandru Lamstorfu, in tudi poročevalcem v senci. Mislim, da je dejansko pomembno eh, vzpostaviti integracijo obrožitvenega trga. Eh, dejansko moramo upoštevati specifike, eh, previdnostni ukrepe, eh, zato da bi bistvena pravila skupnega trga uporabili tudi za obrambno industrijo in sicer za transparentnostjo eh, v javnih eh, naročilih. Hkrati pa moramo oblikovati tudi pogoje eh, za to, da bodo proizvodi in eh, naprave eh, v Evropi bolj konkurenčni tudi na svetovnem trgu. Gospod komisar, s to direktivo poskušamo doseči napredek v pravnem okviru pri oddaji javnih naročil na področju obrambe in varnosti. S tem pa želimo zavarovati tudi interese držav članic v povezavi z varnostjo in tudi Eh, kar eh, zadeva eh, orožje, streljivo in področje varnosti. Oblikovati moramo določbo, ki bo dostop v prihodnje na ta trg olajšala tudi za srednja in mala podjetja. Zagotoviti je potrebno izboljšavo postopkov, krepiti tkivo industrije na področju obramne industrije in to bo prispevalo tudi k temu, da se ne bo spodbujala raziskava samo eh, na tem področju, ampak tudi v tistih industrijah, ki izhajajo iz obramne industrije. Ob koncu želim še opozoriti na to, da obstaja tesna eh, povezava med obramno politiko in zunanjo politiko skupnosti. Eh, želim pa citirati tudi nedavni prispevek Eh, če eh, želimo eh, mir, se moramo pripravljati na vojno. Mi smo tako rekoč mirovna supersila in to industrijo moramo imenovati obramno industrijo in ne obrožitveno industrijo. Zato potrebujemo to direktivo. Gospod Niškevič. Hvala lepa. Vemo, da 500 milijonov dolarjev namenjajo ZDA za obrambo. Evropska unija tam okrog 200 eh, milijonov. Ampak vprašanje je, ali teh 200 eh, milijard porabimo v dovolj ustrezno in dosegamo enake zmogljivosti kot ZDA. Ko sem bil sam minister za obrambo, sem se srečal s predstavniki industrije in takrat sem jim dejal, oprostite, jaz sem minister za obrambo, ne pa obramba industrije. In mislim, da se moramo danes zahvaliti gospodu Lambsdorfu za njegovo poročilo. Ta direktiva nam bo namreč pomagala, da bomo sredstva porabljali na veliko bolj predvidljiv način, veliko bolje in tudi zmogljivosti Evropske unije bodo bolj ustrezne. Lepa gospa Ber za eno minuto. Spoštovane kolegice in kolegi, želim še enkrat opozoriti na to, da govorimo o rešitvi v svežnju. Že decembra in danes imamo to razpravo. In tako kot gre za notranji trg, za obramna sredstva, kot tudi sedaj z to direktivo o naročanju, Imamo težave. Sama sem sodelovala v odboru in naj povem, da je bilo govora tudi o posodobitvi. Po drugi strani pa je bilo govora tudi o liberalizaciji, o možnostih ostrejšega nadzora, ko gre za izvoz izven Evropske unije. In ko beremo negativne naslove, potem je treba omeniti še kaj drugega. In francosko predsedstvo je se mi zdi govorilo o kodeksu ravnanja in zdi se mi, da je to dobro in nekaj, kar je ta parlament vedno zahteval. Rada bi opozorila na to, da ta harmonizacija, ki se nam zdi dobra, pa tudi nadzor nacionalnih držav, da je to torej tudi njihova stvar. Ne gre samo za harmonizacijo, pač pa tudi za prepravo mehanizma sankcij za to, če bi kršili to direktivo in moram reči, da bomo ta proces spremljali z velikim zanimanjem. Hvala lepa, gospod Tubon, dve minuti. Gospod predsedujoči. Sam bi rad ponovil to, kar je pred par trenutki povedal kolega Švab. Sprejetje te direktive je zelo pomembna odločitev. To nam je uspelo doseči zahvaljujoč prizadevanjem našega poročevalca, gospoda Lamsdorfa, ki je opravil izvrstno delo. Tudi Charlotte Sederschuld in francosko predsedstvo imata zasluge za to, da je bil dosežen kompromis. To, kar obravnavamo danes, je pravzaprav zaključek ciklusa, ki je trajal par mesecev. Proces je bil dokaj hiter, sedaj to zaključujemo. Obravnavamo obrambne storitve in blago. To je bilo sprejeto decembra in pred seboj imamo direktivo, ki zagotavlja, da bo člen 296 pogodbe kompatibilen s splošnimi predpisi za javno naročanje. Vse to pomeni, da se zauzemamo za to, da obramni trg postane trg skupnosti. Morda se bo to komu zdelo heretično, če si pogledamo zaskrbljenost zaradi suverenosti, če si pogledamo samo naravo obrambne in varnostne politike. Pravzaprav je to izraz naše želje, da bi integrirali zaskrbljenost posameznih držav članic. In če si pogledamo slovensko, portugalsko in nemško predsedovanje, vidimo, da je bilo vloženih veliko prizadevanj na tistih področjih, kjer se je zdelo, da je nacionalna suverenost pravzaprav na poto. Ampak s prijetjem tega besedila se mi zdi, da sedaj končujemo ideološko razpravo glede narave Evropske unije. Mi smo skupni prostor, smo sila in bomo vedno bolj sila, zla, tudi ko gre za obrambo in varnost. Uh, Gospoda Norden, kot britanski konzervativci smo močni protagonisti skupnega trga, ampak tako, ko je več govornikov povedalo, je bistvo tega poročila krepitev evropske varnostne in obramne politike, ne pa gospodarske koristi. To nima nič opraviti s krepitvijo obramnih zmogljivosti. Vidim, da bi lahko prišlo do nekaterih marginalnih eh, koristi pri dostopu Združenega kraljestva do tujih trgov na področju obrambe, vendar pa bodo drugi imeli veliko večje prednosti pri dostopanju do našega trga. In naj povem, da ima Združeno kraljestvo že sedaj najbolj odprt trg naročanja v Evropi. Zlasti nas skrbi to, da bi pri raziskavah in razvoju utrpeli. In recimo naša vlada je veliko uložila v to področje in bojimo si, da bi ne mogli požeti sadov teh naložb. Vidimo tudi, da nacionalne vlade nimajo več načinov za zaščito intelektualne lastnine, delovnih mest, znanja. To bo pomenilo zlom raziskav in razvoja. So še druge stvari, gospod predsedujoči, moram pa reči, da to poročilo ni bilo potrebno. Ne stališča varnosti in obrambe, ne stališča industrije. Hvala lepa, sedaj pa gospod Pasko direktiva o obrambnem naročanju je pomemben korak k pokroviteljski evropski varnosti in obrambni ter zunanji varnosti politiki. Gre za skupna pravila, ki bodo sedaj narekovala naše ravnanje pri naročanju. Ta kompleksen sklop mora sedaj skozi, tekst, skozi test prakse. Če si pogledamo transparentnost, tajnost, individualnost in skupnost, vse to bo treba stalno spremljati in kaznovati vse tiste, ki bodo želeli dati prednost enemu ali drugemu, pri čemer bomo morali ohranjati fino ravnovesje. Zelo pomembno je, da evropske inštitucije izvajajo vlogo razsodnika Seveda pa bo pomembno tudi, da bodo države članice spoštovale in igrali igro po novih pravilih. Potem so tukaj kompenzacije in kompenzacije so za državo, kot je moja Romunijo, pomemben mehanizem, ki trenutno omogoča preživetje naše nacionalne industrije. Hvala lepa. Gospod Marinesko. Čumez,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 obrambo ter naročanje na tem področju, se mi zdi, da zakonodaja omogoča, da izkoristimo ekonomijo obsega in se upremo konkurenci, ki prihaja iz ZDA. Zelo previdni pa moramo biti, ko gre za varnost informacij in podatkov. Seveda nikakor ne želimo, da bi prišlo do uhajanja informacij v tretje države. Lizbonska pogodba omogoča strukturirano in nenehno sodelovanje. Hvala lepa. Galski. Hvala lepa, gospod Rogalski. V 90-ih zauvažamo, da je fragmentarizacija evropskih rinkov zbrojenjovih. Hvala lepa. Videli smo, da razdrobljenost obrambnega trga prinaša negativne učinke. Dejstvo je, da se je poraba za obrambo zmanjšala, tudi promet se je zmanjšal pa tudi za poslovanje in poraba za nove tehnologije. Tudi velike države članice imajo danes težave s financiranjem velikih sistemov na področju obrambe. Če želimo zgraditi ustrezen vojaški potencial držav članic, potem potrebujemo ustrezno podlago in tehnologijo, ki je nujna za soočanje z izzivi na področju varnosti. Poskrbeti moramo tudi za to, da bo zakonodajni okvir bolj enoten, da bodo države članice lahko enostavneje uporabljale evropske določbe, pri tem pa ne bodo načenjene lastnih obramnih zmogljivosti. Potrebujemo tudi postopek nadzora za to, da bo zaščiten ponudnik, da bomo podprli transparentnost in se izognili diskriminaciji. Gospod Anželakas. Hvala lepa. Tudi jaz bi rad čestital poročevalcu gospodu Lambsdorfu, ampak tudi poročevalcem v senci, ki so opravili dobro delo. Glavne značilnosti evropskega trga so dejstvo, da se vnašajo proizvodi ravno eh, na področju varnosti, ki spadajo na področje nacionalnih sistemov, ki so, kar zadeva potem eh, pravne ureditve temeljnega pomena. Ta nov, nov postopek spodbuja večjo preglednost in odpira novo pot do nekega odprtega trga. To je temeljni dejavnik za to, da podpremo evropsko varnostno eh, in obramno politiko. In pomembno je tudi, tudi, da so predvidene cele, cela vrsta ukrepov, ki so temeljnega pomena za varnost in za oskrbo z varnostnimi proizvodi. Kot predvideva 296. člen Evropske pogodbe, so predvidene tudi določene izjeme, tako kot je zahtevalo tudi Evropsko sodišče in tako kot predvideva tudi sama pogodba. Poleg tega s to prožnostjo smo, bomo povečali tudi vlogo malih in srednje velikih podjetij, ki v nekaterih državah članicah predstavljajo pomemben dejavnik, kar zadeva zaposlovanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Naj tudi jaz čestitam gospodu Lamsortu za odlično opravljeno delo in tudi gospe Šedršolte. Naj povdarim to, kar je povedal gospod Tubon in sicer odlično delo, ki ga je opravljalo francosko predsedstvo pri doseganju soglasja v zvezi s to direktivo. Pred nekaj leti dejansko se ne bi, se ne bi upali tako odprto govoriti o nekem notranjem oborožitvenem trgu v Evropi kajti eh, takrat eh, nismo še priznavali, da je to v temeljnem interesu Evropske unije in da je pomembno za Evropo eh, dosegati večjo stopnjo konkurenčnosti. Pomembno je tudi to, da so zajete pomembna pravila za podizvajalce. Naj čestitam tudi komisiji za to. Naj povem, da v tem besedilu, ki zadeva podizvajalce, se zrcali tudi to, kar je večkrat izjavil Evropski parlament. Drugič naj povem, da je pomembno, da ni nikakršna diskriminacija na nacionalni podlagi, kar zadeva zahteva eh, oblikovanje pogodb in pomembno je tudi to da nacionalni organi imajo sposobnost da omogočajo izvajalcem da dajo podizvajalcem več kot trideset odstotkov eh, vrednosti pogodbe to je pomembno za celo evropo hvala lepa hvala Predajam zdaj besedo gospodu komisarju Mekriviju. Naj se zahvalim vsem za zanimive prispevke. Očitno je to rezultat pomembnega kompromisa. Hkrati moram povedati, da parlament mora biti zadovoljen zaradi mnogih razlogov. Razlogov parlament je tisti, ki je spodbudil komisijo eh, na podlagi eh, zelene knjige o obrožitveni industriji iz leta 2005, da pripravi eh, ustrezen zakonodajni akt. Drugič, to je še bolj pomembno, dejansko eh, ta eh, panoga eh, se bo zelo okoristila z izboljšavo celotnega postopka. Ustvarili smo nove priložnosti, bodi se kar zadeva obseg direktive, mejne vrednosti pod izvajalce. Komisija je upoštevala vse amandmaje in torej svet podpira to besedilo. Dejansko mislim, da na tak način bomo prispevali k pravemu evropskemu trgu oborožitvene industrije in dejansko v preteklosti je to izgledalo kot znanstvena fantastika, ampak dan danes se to spreminja v stvarnost in torej ne smemo uh, dejansko zamuditi te priložnosti. Hvala. Euh, Sedaj pa predajamo besedo poročevalcu, gospodu Lamstorfu, izvolite. Eh, hvala, gospod predsedojoča. Um, kolegu uh, eh, Jeffriju uh, in gospodu Flügerju uh, pravim, da pravzaprav sploh ne gre za izvoz, ampak da gre za evropski skupni trg. E, sicer pa mislim to, kar je rekla gospa kolegica Weiler, da je to pravilno. Sicer je rekla, e, ti produkti so e, brez konkurence dragi. Če njih konkurence so dragi. Zato upam, da bomo uvedli več konkurence v Evropski skupni trg in eh, te proizvodi prav gotovo zato ne bodo po ceni, ampak po ugodni ceni. Mislim, da je to velika šansa za industrijo, da si um, poišče dostop eh, na nove trge. To pa je prav gotovo tudi možno za več transparentnosti eh, da bodo tudi državljani in družba lahko lažje spremljali, kaj se dogaja. To velja tudi za mnoge nevladne organizacije. To je zelo pomembna točka. Eh, vendar pa se želim eh, kolegoma Mladenovo in Tobonu zahvaliti za opozorilo eh, na to, koliko dela tiči za tem projektom. To je pravzaprav projekt, ki sodi v drugi steber krepitvene evropske obramne varnostne politike. Eh, in brez eh, odličnega dela francoskega predsedstva, ki je posredovalo med državami članicami, kar je bilo zelo težavno, se to nikoli ne bi bilo posrečilo. Eh, mislim, da moramo to možnost širiti, kajti to je možnost za politično Evropo, za Evropo skupne zunanje in varnostne politike, za Evropo miru in vrednot, za Evropo, ki jo moramo izkoristiti. Prisrčna hvala. Äh, Gospod Flüger, äh, in sicer äh, po členu 144 Eh, imamo možnost, da če nas osebno nagovorijo, da se na to odzovemo. Kdo je ekstremist, se bo dokaj hitro izkazalo. Gre za tržni ekstremizem, eh, ki vlada na tem področju in moja izjava je bila, eh, da bi učinkovitejša obrožitvena industrija v Evropski uniji vplivala tudi na izvoz orožja in mislim, da tega ni mogoče tojiti, kajti drugo ni možno. Eh, la discussion est close. Diskusija je, je zaključena, glasovanje bo potekalo jutri. Eh, sedaj pa eh, čas za vprašanja komisiji. Prvo vprašanje je vprašanje gospoda Brka, deset let evra. Gospod komisar. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čeprav izkušnje